Uh, Kolegice in kolegi, zdaj pa 16. točka gre za poročilo o parlamentarnih volitvah na Kosovu 6. oktobra letos. Evropski parlament je poslal delegacijo za opazovanje predhodnih parlamentarnih volitev na Kosovu. Te so potekale 6. oktobra. Delegacijo Evropskega parlamenta je vodil Andrej Kovačev. In ta delegacija je bila del misije za opazovanje volitev Evropske unije. Glavna opazovalka je bila gospa Viola von Kramon Taubadel in ona je članica odbora AFED. Medtem pa je bila imenovana tudi za stalno poročevalko za Kosovo. Zavedamo se, da so te volitve zelo pomembne in da so tudi rezultati pomembni. Upamo, da bo naslednja vlada nadaljevala z evropskimi reformami, kajti to bo koristilo vsem državljanom Kosova, pa tudi vsej regiji. Prav tako smo prepričani, da bodo nove oblasti preklicale tarife na uvoze iz Srbije, pa tudi iz Bosne in Hercegovine, in da se bo nadaljeval pogovor z Beogradom, ki ga vodi EU. Zdaj pa dobi besedo delegacija za opazovanje volitev. Najprej gospa Viola von Kremon. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Poročilo je običajno, običajno bolj tehnične narave, zato vam bom najprej nekaj povedala na osebno noto, v primerjavi z prejšnjo točko je to pozitivna zgodba, zgodba o uspehu. Mislim, da so volitve potekale dobro in pregledno, tudi volilna kampanja je potekala dobro, mi smo bili iz eh, misije za opazovanje volitev in vsega skupaj je bilo 18 dolgoročnih opazovalcev, 46 kratkoročnih opazovalcev bili so predstavniki Evropskega parlamenta, organizacije DiploWatch, veliko ljudi je sodelovalo pri tem in vsi smo bili lepo sprejeti na Kosovo, ne glede na to, ali je šlo za severni del Kosova, kjer prevladujejo Srbi, ali albanski del Kosova, ali kakršen koli drugi del, kjer prevladujejo druge manjšine. No, zavedamo se, kakšen je trend misij za opazovanje volitev in povemo lahko, da je tukaj rezultat bil res zelo dober. Štetje glasov in tudi volitve so potekale dobro. Dobro smo sodelovali tudi z CEC. E Sodelovanje je potekalo tekoče, 9. septembra smo dobili odločitev, CC je sprejel sklep, da je mogoče uporabiti samo osebne dokumente izdane na Kosovu in uh, Srbi so se temu uprli, ugovarjali so in ugovor je bil potem sprejet. Še posebej, kar zadeva srbsko listo in njihove predstavnike, ampak na dan volitev to ni povzročalo nobenih težav. Opozovalci EU niso dobili informacij, da ljudje ne bi uspeli dobiti novih osebnih dokumentov in domnevali smo torej, da zadeve tečejo gladko. Kampanja je bila živahna, konkurenčna, veliko je bilo kandidatov, ki so lahko svobodno kandidirali, V srpskem delu Kosova je nažalost prišlo do določenega ostrahovanja kandidatov, ki niso bili na srpski listi. Srpska lista ima na svojem seznamu številne občine in ustrahovali so tiste, ki so bili proti njim kot eh, proti Srbe in to je problem, ki so ga izpostavljale vse opozicijske stranke in zaradi tega je bilo težko izkoristiti temeljne pravice do govora, združevanja in eh, politične udeležbe, zato tam niso bili izpolnjeni ti mednarodni standardi. Svoboda medijev v splošnem je bila spoštovana, množični mediji so omogočili gledalcem dostop do različnih političnih pogledov, organizirane pa so bile tudi vključujoče politične razprave pravni okvir za te volitve je bil enak kot za prejšnje volitve, noberne reforme hm, ni bilo na tem področju, pomanjkljivosti, ki smo jih izpostavljali že prej, ostajajo, torej kratko predvolilno obdobje in neregulirano predvolilno obdobje in tudi drugi problemi še vedno ostajajo. Izpostaviti želim še nekaj. Porabljenega je bilo zelo veliko denarja za to volilno kampanjo. Po nekaterih ocenah je bilo porabljenih več kot 200 milijonov evrov v tej volilni kampanji. Velik problem je pomankanje preglednosti nad eh, financami v volilnem obdobju. Izpostaviti želim tudi pomankljivosti na področju točnosti volilnih seznamov, Na končnem volilnem seznamu je bilo 1,1 milijona voljivcev in to je več, kot je ocenjenih registriranih voljivcev, zato ker je bilo zelo veliko predstavnikov diaspore vključenih na volilni seznam. Pozitivno je bilo tudi to, da je bila volilna udeležba veliko višja kot zadnjič, več kot 10 odstotkov višja, udeležba je bila 44 odstotna. In mislim, da lahko s tem zaključim. Besedo lahko predam kolegici oziroma kolegu vodji delegacije Evropskega parlamenta. Vse podrobne informacije imam na voljo, te so zelo tehnične, ampak eh, raje bi potem odgovorila na morbitne vprašanja. Hvala. Hvala, hvala za poročilo. Preden dam besedo gospodu Kovačevu, vam želim povedati, da imamo tukaj posebnega gosta, gospod Nikaj, veleposlanik Kosova, je tukaj, lepo pozdravljeni. Zdaj pa gospod Kovačev. Izvolite, hvala. Hvala, Viola, za dobro opravljeno delo, glavne opozorovke, hvala za dobro sodelovanje, strinjam se z vašimi sklepi in hvala tudi kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v misiji za opazovanje volitev, gospod Mandel, Franc, gospa Ičev, gospa Sardora in gospa Ward. Hvala. Lepa. Dobro ste opravili svoje delo, zdaj vam lahko predstavimo svoje ugotovitve. Volitve so predstavljale veliko spremembo, kajti prvič po neodvisnosti je večina ljudi na Kosovo podprla opozicijo. Vladna stranka je bila poražena in to je še en pomemben korak v procesu Kosova na poti konsolidacije demokracije. Volitve so potekale dobro, dobro so bile organizirane, kampanja je bila v večini države živahna. Ampak, kako je povedala gospa Kramon, in to je bilo tudi pričakovano, na območju kosovskih Srbov smo opazili težave, to ne velja samo za sever države, tam volilni proces ni dosegel mednarodnih standardov srpska lista je poskušala monopolizirati glasove kosovskih srbov in ustrahovali so udeležence tudi strani kosovskih srbov. Kosovske oblasti želijo krepiti demokracijo in bolj resno se bodo morali lotiti sistemskih napak, na katere smo že upozorili, pa jih še niso rešili. To je eden glavnih problemov, o tem sem govoril tudi v Prištini. Opozoriti pa želim na posebej na vprašanje financiranja strank. Trenutni zakonodajni okvir ne zagotavlja preglednosti in integritete strank na področju izdatkov in prihodkov. Številne stranke so zakon tolmačile tako, da so poročale samo o izdatkih tekom kampanje. Kampanja pa je bila v tem primeru zelo kratka in to je zelo zmanjšalo preglednost. Poleg tega pa so se pojavili tudi ugovori, da so veliki donatorji dobili potem tudi velika javna naročila in to seveda pomeni nevarnost za korupcijo. Evropski parlament je spremljal dan volitev in naše izkušnje so pozitivne. Volitve so potekale umirjeno, brez večjih incidentov, nekaj je bilo nepravilnosti, ampak teh je bilo malo. Veliko je bilo tudi etničnih manjšin, tudi Romov med eh, volilno komisijo ali predstavniki volilne komisije, ki so bili na voliščih. Zastopanje žensk in zastopanost žensk je pomembno vprašanje. Zelo sem bil zadovoljen, da je 30 odstotkov kandidatov bilo žensk, ampak nažalost eh, moramo poročati o tem, da platforme političnih strank niso specifično govorile o vprašanju spola. Izpostaviti pa želim tudi pomen stabilnosti za Kosovo. Volitve leta 2019 so bile zadnje v nizu predhodnih parlamentarnih volitev na Kosovu in to ne spodbuja stabilnosti. Zdaj pričakujem, da bodo kmalo oblikovali novo vlado in upam, da potrjevanje volilnih rezultatov ne bo trajalo predolgo. Kosovo potrebuje novo vlado, vlada mora kmalo začeti z delom in ta vlada mora potem okrepiti pravno državo in izvajati tudi temeljne reforme, ki so potrebne za ljudi na Kosovu. Tudi jaz imam še več podrobnosti, kako je povedala gospa Kramon, pa tudi jaz menim, da bi bilo bolje, če bi imeli v odboru AFED razpravo in o podrobnostih govorili po potrebi. Hvala lepa za sodelovanje. Thank you, sir, for your report. Uh... Hvala. Nihče ne prosi za besedo. Želi kdo besedo? Izvolite. Hvala. Tudi jaz želim povedati, da se strinjam za predstavitvijo kolega in tudi s predstavitvijo gole, gospe Kramon. Tudi jaz sem sodelovala v tej misiji in povedati želim, da tudi jaz menim, da so bile volitve organizirane relativno dobro, seveda z določenimi izzivi, ne samo zaradi tega, kar smo pravkar slišali, kaj ti šlo za predhodne volitve, tako zdaj kot tudi zadnjič. In predhodne volitve pomenijo, da je zadeve težko organizirati tako, kot bi morda bilo mogoče, če bi šlo za redne volitve. Vseeno se pojavljajo izzivi, ampak dodati želim še nekaj. Pozitivno je bilo videti, da so bili mladi tako angažirani. Če se mladi vključijo v volitve, je to dober znak, dober znak za prihodnost. Vidimo lahko, da obstaja upanje, upanje, da se bodo zadeve v prihodnosti spremenile na bolje. Tudi jaz želim izpostaviti vprašanje spolov. To je pomembno vprašanje, ki ga je treba rešiti to je bilo rešeno delno z kvotami, ampak to ni vse. Zagotoviti je treba tudi ustrezne politike. Misija je bila dobra, jaz sem bila v Mitrovici, v severnem delu in tam je bila zadeva bolj polarizirana, če lahko tako rečem. In upam, da se bodo zadeve v prihodnosti odvijale bolje, ko govorimo o Albancih in Srbih na Kosovu. Čisto na kratko, to je to. Hvala. Thank you, Madeline, for your comments and... Hvala lepa, hvala za vaš eh, komentar in za vaše mnenje. Zdaj pa gospod Mandl, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod veleposlanik. Tudi jaz se strinjam za vsem, kar so povedali kolegice in kolegi pred menoj. Obiskali smo to čudovito, lepo in najmlajšo državo v Evropi. Ne želim ponavljati vsega, kar smo slišali, strinjam se s tem. Izpostaviti pa želim samo nekaj, kar se mi zdi pomembno, kar zadeva prihodnje volitve in vedenje političnih strank. Stranke, lahko imenujejo predstavnike volilne komisije. In do določene mere je to tudi njihova obveza. V številnih primerjih sem opazil, da so samo pozicijske stranke v določeni regiji imenovale člane komisije. V številnih primerjih manjšinske stranke, še posebej tiste, ki zastopajo etnične manjšine, niso imenovale predstavnikov, ker je to ena država in so vsi državljani države Kosovo. Potem mislim, da bi bilo dobro, če bi poskrbeli, da se zaščitijo pravice manjšin in torej tudi manjše stranke bi morali imeti možnost, da imenujejo člane komisije tudi v regijah, kjer nimajo tolečne prisotnosti. To timsko delo v volilnih komisijah bi lahko prispevalo k boljšemu razumevanju med različnimi etničnimi skupinami v tej državi, kajti te skupine bodo morale sodelovati skupaj in eh, to bi lahko vodilo do boljših rezultatov in še enkrat ponavljam torej, to velja tudi za prihodnost, kaj te stranke morajo imenovati predstavnike komisije. Lahko bi govoril tudi o vprašanje uravnoteženosti med spoloma, ampak to je že bilo omenjeno. Ampak eh, moja splošna ocena je, da so te volitve bile relativno dobro organizirane. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Izvolite. <laughs> Uh, Hvala. Jaz sem članica delegacije za odnose s Kosovom. Jaz sem bila opozovalka v prejšnjih volitvah. Menila sem, da je zelo pomembno, da zagotovimo neke vrste kontinuiteto. Zato, da lahko primerjamo, kako so zadeve tekle prej, kakšno je ozračje v državi. Ne želimo si da bi imeli pogoste volitve ali pogosto volitve, ampak eh, mislim, da država dosega napredek. Jaz sem iz Združnega kraljestva in tudi pri nas bomo imeli spet volitve, včasih je to nekoliko destabilizirajoče, ampak včasih lahko to ljudem tudi pomaga, še posebej v krhkih in novih demokracijah. Zelo pomembno je, da v Evropskem parlamentu pokažemo prijateljske eh, signale do Kosova. In to se kaže tudi v tem, kako se vedemo kot del misije za opazovanje volitev. Vse gre skupaj. Pomagati jim želimo in Zato je pomembno, da smo tam, da opazujemo volitve in s tem bomo okrepili odnos in prijateljstva, ki jih imamo v tej državi. Hvala. Hvala lepa, nihče drug ni prosil za besedo. S tem zaključujemo to točko na dnevnem redu. Nekaj sporočil. Naslednje seje odbora AFED so načrtovane za 18. november ob 18 treh in 25. november ob sedmih v Strasburu. Ampak pred temi rednimi sejami bomo imeli tudi izredno sejo odbora AFET in DEVE, to bo 11. novembra, v ponedeljek torej. Imeli bomo izmenjavo mnen s premijejem Sudana. V ponedeljek torej 11. novembra ob petih popovdan.